in sicer po odstopu Olja Rena imamo prosto podpredsedniško mesto in v skladu z poslovnikom imamo naslednje kandidate. E FDD, gospoda Kastalda, skupina Alde, Anemi Jetenmeki. Glasovali bomo jutri ob 12. Hvala lepa, toliko.